Kolegi, la séance est ouverte. Drage kolegice in kolegi, začenjamo z našim sestankom. Eh, dnevni red za ta sestanek smo sprejeli včeraj. Rad bi vam sporočil odločitev koordinatorjev. Eh, podpredsednica Georgijeva nam je sporočila, da si želi oblikovati delovno skupino na in, medinstitucionalni ravni o eh, proračunski učinkovitosti, o učinkovitosti javnih izdatkov. Eh, gospa Georgieva bo na ECOFINu septembra predstavila okvire te pobude. In koordinatori so menili, da bi bilo koristno, če bi opravila tudi predstavitev pred člani odbora Eh, tu bi se sestala oba odbora za proračunski nadzor in za proračun in sicer 15. septembra. Po tej predstavitvi eh, bomo sprejeli odločitev o udeležbi parlamenta v tej medinstitucionalni skupini. Na dnevnem redu imamo novo točko. Gre za politiko stavb Eh, predlog prihaja iz službe za zunanje delovanje. Eh, prejeli smo ga prejšnji teden. Eh, člani odbora so prejeli so dokumentacijo 9. julija. To lahko tudi pogledate na spletnih straneh. Kot veste, smo se sestali 14. julija. To je bil eh, seveda zelo pomemben dan za francoske poslance. Eh, sestali smo se predstavnikoma sveta in komisije. Eh, najprej smo imeli medinstitucionalni sestanek o plačilih. Komisija je dala na voljo zelo natančno poročilo o rokih plačil in to, pravzaprav potrjuje tudi rezultate trialoga o plačilih. Ob koncu leta 2016 eh, bodo neplačani eh, računi za eh, okvir 2007-2014, torej ne smejo preseči 2 milijard evrov. Tu gre seveda za koncept skritih zamud in od sveta smo hoteli zvedati, nekaj več. Potreben je sporazum eh, za eh, začetek predhodnega financiranja in očitno zamujajo z odločanjem o tem in zaradi tega pa lahko pravzaprav očistimo tudi vse te neplačane eh, zneske. seveda ne smemo ogroziti obveznosti, ki smo jih sprejeli v našem večletnem okviru. E, torej, 14. julija smo imeli tudi trialog na sedežu sveta. Govorili smo o proračunu za 2016. E, tudi o e, Ehm, prilagojenem proračunu za leto 2015 v skladu z mandatom na plenarnem zasedanju v Strasburu. Ehm, na Koreperju je 9. julija pač eh, sprejet, sprejeta sprememba proračuna minus nič 4 nič cela štiri odstotka bi imeli pri obveznostih, e, pri plačilih bi pa imeli eno milijardo štiristo milijonov e, manj. E, ena A in štiri sta rubriki, kjer se naj bi največ prihranilo. Ena A, tu gre za jamstveni sklad. Eh, in tu gre pravzaprav za to, da je svet to utemeljeval z eh, težavami, z črpanjem, z absorpcijsko sposobnostjo. Eh, parlament je na to reagiral in Jose Manuel nam bo več povedal o tej temi. Analiza komisije o pilotnem projektu je bila tudi na kratko predstavljena. O tem bomo pozneje govorili. Tu gre za to, da eh, imamo pri proračunu za leto 2015 eh, izredno situacije. Gospa Gordija Zabal nam bo pa povedala, kako ona eh, gleda na situacijo. Torej, vse to je treba eh, pregledati, razpravljati o tem. Včeraj smo imeli tudi sestanek s trojko agencij in gospod eh, Gajer bo prav gotovo še nekaj več povedal o tem vprašanju. Eh, tudi gospod Epre se nam bo kmalo eh, pridružil. Eh, govorili smo pravzaprav tudi o osnutku proračuna za parlament. Svet in komisija sta ustrajala na 27. členu medinstitucionalnega sporazuma, ki, predsta, ki zahteva pet odstotno znižanje sredstev uh, do uh, leta 2017. Mi bi morali seveda biti uh, vzorni v našem uh, pristopu in sposobnosti, uh, da obvladamo javne izdatke, vendar uh, zadnja uh, vrstica člena 17 pravi, da je ta uh, to pravilo obvezujoče za vse, razen za svet in parlament. Se pravi, tih pet odstotkov velja pravzaprav za komisijo. Svet e, očitno tudi želi e, zmanjšati e, sredstva in e, svet ima pravzaprav tudi neko e, maržo, tako kot tudi parlament. Eh, torej, eh, to je to, kar sem vam hotel povedati v svojih eh, obvestilih. Ali imate kakšne posebne pripombe v zvezi s to temo? Očitno ne. Sedaj bi torej besedo predal našemu splošnemu poročevalcu. E, torej gre za proračunsko leto 2016, ko se je Manuel Fernandez, beseda je vaša. E, hvala lepa, gospod e, predsednik. Govoril bom portugalsko. Evropski parlament je zelo jasno postavil svoje prioritete. Smernice so bile izglasovane na plenarnem zasedanju in mi imamo veliko večino in jasne prioritete, ki imajo seveda tudi določene proračunske implikacije. Mi se zauzemamo za zaposlovanje eh, eh, podjetja, zlasti eh, za MSP-je in podjetništvo. To so v angleščini trije eji. In eh, to ima seveda tudi uh, posledice za programe uh, za zaposlovanje in tudi uh, pobudo za zaposlovanje uh, mladih. Mladi imajo pravzaprav največje težave v tem eh, trenutku in brezposelnost eh, mladih je kar eh, dvakrat večja od eh, drugih ljudi. Za pobudo za zaposlovanje mladih je bilo rezerviranih 6 milijard evrov za naslednje obdobje. In leta 2016 nimamo nobenega denarja za nove eh, pobude. Eh, se pravi 2014-2015, tu imamo denar, nimamo pa ni česar eh, za 2016 in mi želimo, da bi se ta pobuda nadaljevala tudi eh, po letu 2016 in želimo pravzaprav imeti sredstva za, predvidena za to področje in slab znak bi bilo, če ne, tu ne bi predvideli ni česar. Potem pa programi za poslovanja povezani s temi tremi cilji temi treji EI, eh, kot so naprimer Kozme, obzorje 2020, eh, vse to potrebuje pravzaprav posebno pozornost. Mi potrebujemo seveda neko eh, notranjo solidarnost in kohezijska politika lahko tu igra pomembno vlogo in skladi kot eh, Evropski socialni sklad pomagajo najbolj revnim in eh, mi moramo seveda braniti eh, najšipkejše v naši družbi. Vse to ima seveda tudi določene posledice za proračunske vrstice povezane z migracijami, begunci in človekoljubno pomočjo in eh, če želimo pravzaprav eh, doseči te cilje, moramo okrepiti tudi notranjo solidarnost. Na plenarnem zasedanju smo dobili potrdilo eh, za vse te cilje. Na trialogu sem ugotovil, da je predsedstvo imelo zelo pozitiven odnos. Naj omenim, da sem vesel, eh, da lahko čestitam predsedstvu konstruktivnemu pristopu, ki ga je pokazalo za eh, napredek, eh, ki smo ga dosegli in tudi za cilje, ki smo jih zastavili. To je mm, zelo drugače kot v zadnjem proračunskem postopku parlament se osredotoča na unijo in, se bra in brani svoje prioritete, ki bi morale biti pravzaprav tudi prioritete sveta. E, zmanjšanje sredstev, ki e, ga zahteva svet, je nespremljivo. E, eh, pri obveznostih e, je e, svet predvidel zmanjšanje sredstev za 563,3 eh, milijone in eh, na drugem mestu pa za 1,4 milijarde. Tu gre zlasti eh, za oddelek 4. Nekatera, nekateri prihranki so provokativni. Cilji Junkerjevega načrta so zelo jasni, jasen je tudi EFSI in mi smo vedno rekli, eh, da eh, zmogljivo za povezovanje Evrope, obzorje 2020. morata eh, pravzaprav ohraniti pravzaprav eh, nivo eh, odprej, mi moramo pravzaprav eh, tudi braniti Junkerjev načrt, kar pa zadeva obzorje 2020. Eh, tu imamo neko skrito zamudo, eh, eh imamo neporavnane račune v višini skoraj da milijarde. Če o tem ne naredimo ničesar. Če tu ne ukrepamo, bomo imeli težave pri izvajanju. Obzorje 2020 ima eh, pravzaprav dobre eh, številke pri izvajanju in izvrševanje. je pač eh, tudi pomemben dejavnik za podobo teh eh, skladov. Obzorje 2020 eh, je tudi zelo dobro sprejeto in tu ne bi smeli krajšati sredstev, vendar svet ima neko mašinerijo. In včasih prihaja pravzaprav do absurdnih zniževanj sredstev. Tako so Eh, začeli varčevati pri Erasmusu, plus, pri Kosmeju, pri migracijah. Uh, torej, ta mašinerija, eh, ki jo ima svet, ima seveda tudi svoje napake. Če imamo pravzaprav uh, dobre pozitivne številke eh, pri izvrševanju, pri poseganju po določenih sredstvih, eh, potem je morda napačno, da ravno v teh razdelkih eh, varčujemo. Zakaj naj bi pravzaprav varčevali pri programih, ki so bili predmet velikega interesa, ki so uspešni? Eh, tu gre za pomembne programe, eh, ki so pomembni pravzaprav tudi za cilje sveta, eh, za programe, ki so opora tudi za vse deklaracije sveta, pa tudi instrument za povezovanje Evrope. Tu so tudi hoteli privrčevati več kot 20 milijonov evrov. Parlament želi seveda eh, temu programu eh, dati vsa sredstva nazaj. In svet pravzaprav tu ravna v nasprotju z lastnimi eh, zagotovili, da eh, ne bo pač eh, pravzaprav varčeval pri takih programih. To je zelo provokativno eh, do eh, parlamenta, kar zadeva. Eh, instrument za pomoč eh, sosedstvu. Tudi tu je prišlo eh, do zmanjševanja sredstev, potem tudi v razdelku za zmanjševanje revščine so zmanjšali sredstva za 50 milijonov, vendar mi ne smemo pozabiti, kaj se dogaja v sredozemlju in kaj se doda, dogaja v bližnjem sosedstvu Evropske unije. Menj sredstev je predvidenih tudi za migracije. oziroma za azil in sicer kar z za 5 milijonov evrov manj sredstev je predvidenih in to je v nasprotju eh, z odločitvami eh, sveta. To je tudi v nasprotju z našimi stališči. Pod 1B so tudi predvideli manj sredstev zlasti Eh, na tistih mestih, eh, ki bi nam omogočila, da zapremo obdobje 2007-2014. To je v nasprotju z našimi dogovori. Svet je zagotovil, da eh, v letu 2016 ne bo več kot za dve milijarde neplačanih računov iz prejšnjega obdobja. In jaz mislim, da je ta situacija nespremljiva. Mi moramo seveda spoštovati eh, naše obveznosti, sprejete obveznosti. Eh, se pravi, ne samo eh, to, kar eh, je sprejeto pod v načrtu za plačila, temveč mi moramo spoštovati tudi večletni finančni okvir. Mi smo ta večletni finančni okvir sprejeli, čeprav je bil nižji od prejšnjega, pod pogojem, da zagotavlja določeno prožnost in sicer z instrumentom za eh, prožnost. In mi imamo pri vseh razdelkih pravzaprav malo marže. V razdelku 3 pravzaprav nimamo dobene marže komisija eh, eh, eh, predlaga in, komis, in svet to potrjuje, da bi tu pač izkoristili instrumente za prožnost. Pa ne samo za razdelek 3, temveč tudi za druge razdelke pri 1a. Tu želimo nadaljevati z določenimi pobudami. Pri 1b imamo naprimer pobudo za zaposlovanje mladih naše stališče je, da moramo instrument za prožnost uporabiti ne zgolj za razdelek 3, temveč tudi za druge razdelke. Fleksibilnost, prožnost se uporablja tudi v EFSI-ju, v Junkerjevem načrtu in sicer s tem eh, novim konceptom neke splošne marže. Eh, marže pri eh, obveznostih, eh, ki jih nismo izkoristili v prejšnjem obdobju, bi lahko uporabili za specifične politične cilje, zlasti za rast in za poslovanje in za zaposlovanje mladih. Ti instrumenti za prožnost morajo biti izkoriščeni, svet ne sme kar tako pozabiti na njih proračun Evropske unije je majhen. Tega ne smemo pozabiti. E, samo en odstotek e, BDP-ja in komisija tu predlaga proračun, ki je celo pod ravnjo večletnega finančnega načrta. In svet potem to še zmanjšuje. To je kontradikcija. Mi vsi vemo, da je večletni finančni okvir bil soglasno sprejet. Vse države članice so ga sprejele, tako da sploh ne razumemo, kako lahko države članice stalno glasujejo proti evropskemu proračunu, čeprav smo se zanj že dogovorili v okviru večletnega finančnega okvira. Določene države članice stalno glasujejo proti proračunu in sicer v nasprotju s tem, kar so pravzaprav zagotovile prej v okviru večletnega finančnega okvira. Torej, mi bomo eh, še naprej delali. Želimo pravzaprav ponovno zagotoviti, da sredstva ostanejo na isti ravni in mi bomo pač zagotovili, eh, da bodo naše prednostne naloge še naprej dovolj upoštevane. Eh, prednostne naloge, ki imajo določene implikacije za proračun. Če bo potrebno, bom pa seveda omenil eh, reze pri vseh razdelkih. Vendar kot rečeno, dostikrat je to v nasprotju z našo pozicijo in tudi s pozicijo sveta. Morda bomo na ta način pomagali svetu, da ne dela proti lastnemu interesu, morda bo poskrbel za dosledno eh, pri lastnem stališču. Hvala lepa, gospod eh, poročevalec. Očitno se moramo pripraviti na težko konfrontacijo. Eh, srečali ste s predsednikom sveta, ki je dovolj odprt za naše želje. No, Luksemburško predsedstvo ima eh, sedaj že 14-tič eh, to funkcijo eh, predsedovanja. Eh, gospod Gajer. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Kolega Fernandeš eh, ima prav, v večini točk eh, se strinjamo in zaradi tega mi ni treba ponavljati njegovih ocen. Rad bi samo dopolnil dve stvari. Če obstaja neka sistematika v ravnanju sveta, o tem samo poročam, tega ne branim. Potem je to prav gotovo povezano eh, s tem, da se lotevajo področji, eh, kjer je pač komisija eh, predvidevala v tem proračunskem letu povišanje in to povišanje deloma zopet znižujejo. Drugo področje pa je to, kjer je obstajala kritična ocena glede stopnjo črpanja eh, iz programov, glede absorpcije. Eh, no, naša ocena glede črpanja in absorpcije je morda drugačna. Imamo pa seveda možnost, eh, da v dialogu s komisijo pravzaprav poskušamo spremeniti določene eh, točke. Torej, moral sem razpravljati s predstavniki eh, sveta in ker sem bil vedno povezan z regionalno politiko, me je seveda tudi eh, zanimalo, kako si razlagajo reze pri regionalni politiki. Svet je odgovoril, da je prijav iz eh, eh, držav članic za sredstva iz kohezijske politike manj, da zamujajo za predvidenim koledarjem in zaradi tega svet eh, računa s tem, da bo bistveno manj absorpcije, bistveno manj črpanja iz te kategorije, kot bi si želel. Eh, mi imamo morda eh, iste politične cilje, ampak tej točki moramo posvetiti eh, dovolj pozornosti, ker. Ob upoštevanju vseh prioritet, ki jih je predstavil kolega Fernandež, moramo seveda tudi. pogledati, ali ni na nekaterih mestih eh, proračuna koncentriranega preveč denarja, naprimer pri regionalni politiki v določenem letu in ta denar bi morda lahko uporabili na drugem mestu, kjer je to bolj potrebno. To je pomembno, saj ta osnutek proračuna premalo pove, kako se bomo Eh, odzivali na izzive in kako bomo pripravili potrebna sredstva za EFSI. Naj spomnim, da smo vsi veseli tega, da je pri EFSI-ju prerezan uh, gordijski uh, vozov in pravilo je do leta 2020 ne bi vzeli dveh, temveč tri milijarde iz marš To pomeni, eh, da je to treba prikazati v obliki petih milijard iz tekočih proračunov. Eh, potem zmanjševanje sredstev za eh, instrument za povezovanje Evrope, obzorje 2020. Torej, mi vsi moramo pravzaprav upoštevati teh pet milijard in. Mi imamo tudi nacionalne ovojnice in proračunski organ ima pravzaprav zelo malo manevrskega prostora, da posega eh, po eh, prostih sredstvih, razen če nam bo uspelo pri pregledu eh, proračuna prerasporediti sredstva, vendar glede tega ne bi bil optimističen. Na to se jaz ne bi zanašal. Torej jaz mislim, da se moramo še naprej pogajati s svetom, eh, vprašati, kako želijo oni prikazati teh pet eh, milijard in naša argumentacija mora biti taka, da teh milijard. Uh, Eh, prikažemo tako, da bomo čim bolj ustregli parlamentu. Kako nam bo to uspelo? Ne, da bi se dotaknili instrumenta za povezovanje Evrope in obzorja 2020, tega ne vem. In tu bi seveda želel nasvet in prispevke in pomoč kolegov in kolegic. Eh, mislim, da bi bilo treba pogledati eh, proračun eh, glede na to, kje so kakšni instrumenti za financiranje. Ti so seveda zelo podobni EFSI-ju in mi moramo razmisliti, ali ne bi finančne instrumente povezali z številkami za EFSI. In aktualno poročilo računskega sodišča za eh, razvoj podeželja pravi, da se tu finančni instrumenti, ki so nam jih v preteklosti prodajali kot neko čudežno orožje, da niso tako uspešni, kot smo pričakovali. In Ne vem, ali bodo bolje funkcionirali v obdobju 2014 do 2020. Torej, mi se moramo res vprašati, ali jih potrebujemo eh, te zneske na teh mestih, ali te instrumente potrebujemo tam, kjer so sedaj predvideni, ali pa bi jih pač dejansko raje dali k EFSI-ju. O tem si želim razpravo. Od eh, komisije si želim, in to bi bilo pomembno za našo odločitev septembra, da nam pove, kako ocenjuje eh, stopnje absorpcije, stopnje črpanja, eh, zlasti na področju kohezijske politike. Potem pa še nekaj o agencijah. Proračun, eh, ki naj bi znašal manj kot en odstotek eh, celotnega proračuna, eh, ne sme biti v centru naše bitke. Eh, zmanjšanje sredstev, ki jih predlaga svet, je skromno, sicer zmanjšujejo sredstva, ni pa to, kar predlagajo smiselno in logično. Kakšen je smisel za zmanjšanje sredstev? ko gre za manj kot 5000 evrov, ne vem, kakšen je smisel glede tega. Nekdo si je verjetno pri tem nekaj eh, mislil, ne vem pa, ali je to povezano z smiselnim eh, pripravljanjem eh, proračuna. Pomembno pri agencijah so seveda delovna mesta. Trojka agencij, ki je bila včeraj tu na obisku, je to tudi izpostavila. Če komisija proračunski organ. Eh, z eno roko daje, sedaj smo imeli reviderani proračun številka 5, ki predvideva tri dodatna delovna mesta eh, za Europol in v osnutku proračuna za 2016 ta mesta zopet črtajo. Ne vem, eh, kakšne razmisleki tečijo za tem, smiselno to ni če mi rečemo, da potrebujemo agencije za izvajanje naših prioritet, potem moramo to tudi jasno pokazati, tako da pač predvidimo ustrezne načrte za zaposlovanje. Hvala lepa, gospod Albrecht. Eh, hvala lepa, govoril bom polsko. Spoštovani gospod eh, predsednik, eh, gospod splošni poročevalec, naj spregovorim o regionalni politiki, o kohezijski politiki. Tu se zastavljata eh, dve vprašanji. Najprej bi rad eh, opozoril v tem odboru na to, da si je regionalni odbor ogledal, kako smo napredovali pri operativnih programih. E, torej, mi smo imeli pač še Eh, izkušnje iz preteklih let 2014-2015 eh, in danes je polovica operativnih programov že v drugem eh, proračunskem letu tega obdobja. Se pravi, vse to zadeva polovico teh programov. Če ti operativni programi niso potrjeni, ali je to eh, krivda držav članic ali pa tega, ker komisija ne spoštuje roke. Tudi to vprašanje si moramo eh, zastaviti. Mi ne moremo operativnih programov kar tako predstavljati v naslednje leto, saj moramo izvrševati proračun. Torej, to si moramo natančno ogledati. Eh, če imamo v regionalni politiki določena proračunska sredstva. To so tudi informacije poročevalca. Torej, mi imamo dva eh, kohezijska proračuna za stare, pa za nove programe. Če novi programi niso pripravljeni, lahko denar porabimo za to, da odpravljamo zamude. Se pravi, lahko odpravljamo zamude v plačilih, eh, potem pa se druga sredstva krajšajo. Torej, če nimamo novih programov, bomo porabljali denar za zmanjševanje zamud. Se pravi, problem se predstavlja. Zamude ostajajo iste. Eh, denar se samo eh, predstavlja na naslednje leto oziroma obdobje. Potem pa še eno vprašanje. Kakšne očinke za proračun 2016 ima informacija komisije od včeraj? Včeraj je namreč obvestila, da se bodo podlage za regionalno politiko spremenile tudi z ozirom na Grčijo. Za 2016 gre tu za dodatnih pet odstotkov, ki jih predtem niso upoštevali. To pomeni zvišanje izdatkov za projekte za pet odstotkov. in to se mora seveda tudi odraziti v proračunu za leto 2016. In mene zanima, kako se to da izvesti. Se pravi, povišanje sredstev hkrati pa pravzaprav manj denarja eh, na splošno. Hvala lepa. Merci, c'est sûr. Son nature est facile. Res je, s tem bomo olajšali plačila, ampak kaj se bo zgodilo med leti 2017 in 2020. Preveč bo potrebin, to bo eksplozija neplačanih računov. In če govorimo tudi o Grči, bo to seveda vplivalo na plačilo računa gospod Donano. Ja, gospod predsednik, tako kot številni tu, v znatni meri podpiramo smeritve poročevalca Fernandeza. Zlasti glede zaposlovanja mladih, mislim, da je pomembno, da ne pozabimo na to, gre za zunanjo solidarnost in gre za veliko drugih tem. Ampak sam bi ustrajal na kmetijskem vprašanju, kajti si noči sem predstavil svoj osnutek mnenja odboru za kmetijstvo in odbor me je prosil naj omenim okrepitev na trgu zaradi krize zlasti v kmetijskem sektorju, kajte to imamo tudi mlečno krizo, imamo ukrajinsko krizo in to je tudi zdravstvena kriza, mogoče tudi podnebna, tako da imamo tu kar nekaj bojazni, ki se pojavljajo v kmetijskem podeželskem svetu. In tu je veliko popraševanja potem, da bi imeli zajamčena posojila. To je zelo pomembno in da bi uporabili tiste sklane, ki obstajajo na tem področju. Kajti to je posebno običajno, da to uporabimo zlasti v okviru skupne politike. Tako kot vi sem zaskrbljen, tako kot vi ne razumem, kaj se dogaja na svetu. Odbor za kmetijstvo je bil soglasen glede tega, da bi se uprli svetu glede bolj prilagojenega proračuna kot ta, ki ga imamo sedaj. Hvala za besedo. E, tudi jaz bi se nakratko rada pridružila tej razpravi. Hvala poročevalcu. Zelo nazorno in podrobno je predstavil tudi problematiko. E, tako da bi se tudi, e, se tudi sama sprašujem, zakaj svet zmanjšuje sredstva na pomembnih segmentih, torej na Erasmusu, Plus, Kozmi in migracijah in verjetno še kje tako da bi pravzaprav morali svet vprašati, zakaj znižuje ta sredstva, kje so vzroki oziroma ali so torej programi pravilno ocenjeni, torej kakovostno, zanesljivo in tudi realno. Tudi se mi postavlja vprašanje, če torej svet znižuje sredstva, kam je potem šla ta prerasporeditev sredstev tudi eh, problem inovativnih podjetij z visokim potencialom in visoko tehnologijo je vedno večji in se bomo slej ali prej oziroma čim prej morali začeti spraševati, ali jim dajemo dovolj povdarka, ali dajemo dovolj pozornosti temu segmentu. Na terenu se srečujemo veliko kratko taka nova ali pa tudi že utečena inovativna podjetja z visokim potencialom in visoko tehnologijo zaradi tega, ker ne pridejo do svežega denarja oziroma do dovolj financiranja iz strani bančnih deležnikov, da ugasnejo. Vemo pa, da so za prihodnost Evrope in tudi globalnega sveta zelo pomembna mogoče tudi za svetom poteka premalo dialoga, tako da eh, bi bilo potrebno v nadaljevanju, v bodočnosti prevetriti vse te probleme in vprašanja. Hvala. Hvala, gospod Šulin. Ja, včeraj smo imeli na to temo zelo zanimivo obravnavo glede financiranja inovacijskih podjetij. In seveda se bomo na to še vrnili o priložnosti. Gospa Toma. Merci, Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu in se <coughs> mi rekla bi, da se mu tudi, da ga podpiram in se mu zahvaljujem, kajti po eni strani gre za običajne stvari, kajti to ni prvič, da imamo to situacijo proračunskih rezov, čeprav že imamo večletni finančni okvir. Naj spomnim, da je že ta znižan glede na predhodni okvir. Istočasno pa lahko rečem, da mislim, da bomo dosegli omejitve. Dosegli bomo praki, da ne bomo mogli več preseči. Recimo naj omenim več težav. Tu imamo težave pri kohezijski politiki, imamo zamude zaradi potrditve operativnih programov. To me res skrbi, kajti to ni le odgovornosti držav članic. To seveda obstaja, ampak <clears throat> mislim, da se strinjam s tem mnenjem. Tu imamo najboljši način zmaševanja računov ampak v najslabšem primeru gre to za zmanjševanje proračuna. Gre za neko simulacijo, kaj ti tu prelagamo in prelagamo stvari, ampak na koncu bomo imeli manjšo potrošnjo. Tu gre tudi za vprašanje neplačenih računov. Tudi to je del te razprave in to prispeva k zmanjšanju realnega proračuna, glede na to, kar je bilo izglasovano. In to je še posebej problematično. Potem to, kar tudi drži, Jean-Paul Danu je včeraj o tem govoril v odboru za kmetijstvo, sama sem bila odboru za ribištvo, tu imamo iste ugotovitve, isti bes glede zmanjšanja proračuna, ki je že tako majhen. Torej, to smo rekli in če želimo delati hitro, moramo najprej zaključiti stvari skupaj. Svet ne dela tako kot bi mogla. Na področju spremanja proračunske politike, recimo nekaj primerov. EFSI, tu se vsi strinjamo, gledajte politike o EFSI-ju, potem imamo kohezijsko politiko, potem imamo tudi to politiko do Grčije, s tem se strinjam, imamo varnostno agencijo, vse to so politične izbire, s katerimi se strinjamo, ampak vse eno, to ni proračunsko podprto. Torej, onkraj dialoga s svetom, ki se nikoli ni ustavil na srečo, kolikor vem, saj. No, onkraj tega dialoga moramo v odboru za proračun bolj kot vsi drugi reči in se izraziti o tem javno. Reči moramo, da imamo tu dvojni diskurs. Imamo politične zaveze brez učinka v proračunu držav članic. In takšno moje mnenje, mislim, da smo prišli do nekega praga in nekateri lahko rečejo, ja, mislili smo, da smo že prej dosegli ta prag. Nedvomno ja, ampak vseeno imamo tu težave in očitno jih ne moremo rešiti le z dialogom. Sveto. Ampak mislim, da je treba pozoriti na to gre za alarmantne stvari, gre tudi za neodgovornost pri teh napovedih, po drugi strani pa imamo proračunske odgovornosti držav članic. Hvala lepa. Gospa Mirgeda. Uh, I want to thank Mr. Fernandez for the uh, very good outline that he gave there.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 je to, kako počnejo si, kako preučiti delež financiranja, kako se financiranje porazdeli po državah članicah, tam, kjer si tega ne morejo privoščiti, ali lahko preučimo te deleže, ali lahko to predelamo, ampak mimo tega, gospod Fernandez, imate našo podporo, ne pritiskamo na vas, upam, da boste uspešno delali. Hvala. Gospod Fernandez, ali lahko zaključite to razpravo? Ah, Maragal, pardon. Prosite, gospod Maragal, najprej. Hvala, gospod predsednik. Zelo na kratko, splošen komentar iz moje strani. Poslušal sem prvotno poročilo gospoda Fernandesa. Bilo je zelo jasno in zelo izredno glede vseh pričakovanj, ki jih lahko imamo v odnosu do tega proračuna. In ko gre za odnos med parlamentom ali zborom in svetom. Ampak nekaj sem ugotovil. V tej hiši imamo zelo veliko koalicijo. Ta je upravičena s prisotnostjo političnih skupin, ki so precej euroskeptične. Njihove stališča so legitimna, so predstavljena tu ampak zdi se, da je svet tisti, ki ne verjame v Evropo. Svet je tisti, ki je euroskeptičen pravzaprav. Kaj ti ne omogočajo, da bi imeli ta glavni instrument upravljanja, torej proračun. oni zastopajo Evropo, pa vendarle jo ovirajo pri njenem obstoju. Mislim, da bi bilo najbolje, če bi izhajali iz jasnih dokazov, ki jih imamo o tem pojavu. Vemo, da ni nobenih možnosti sprememb. Res se moramo resno pogovarjati o spremembah večlet na finančnem okviru, pripraviti se moramo na to bitko, ki bo najbolj korisna bitka, ki jo bomo imeli. Poleg poročila o lasnih sredstvih, to so znana lasna sredstva. No, leto smo ponovno jasno videli, da gre za lasna sredstva držav članic, ne lasna sredstva Evropske unije. Hvala lepa. Ja, res je. To bomo omenjali pri pripravi mestnega pregleda in že od septembra naprej bomo govorili o tem. Sedaj pa res gospod Fernandez za zaključek te razprave. Tu vidimo močno podporo poročevalcu, da lahko še naprej vodi to bitko. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ko se bomo vrnili nazaj na delo, Po počitnicah boste imeli delovni dokument s stališčem sveta in to bo res zelo celovit dokument, ki ga bomo sestavili skupaj s pomočjo sekretarjata tega odbora. In to boste imeli, ko se bomo vrnili nazaj na delo jeseni po počitnicah. To bo tudi precej bolj podrobno. Če ne bomo začeli izvajati programov, če ne bomo imeli razpisov, če ne bomo sprejemali operativnih programov, ne bomo mogli izvrševati proračuna. In če ne bomo mogli tega doseči, bodo ljudje pogledali program in bodo rekli, ja, tu imamo lahko proračunske reze, ker tako ali tako ni nobenih pozitivnih posledic. Tako da moramo preučiti, kakšne so te pozitivne posledice, kajti ljudje si lahko mislijo, ja, se, ta program obzorja 2020 sploh nima dobrih posledic. In če bomo prelagali vse te razpise, potem imamo lahko tudi tam proračunske reze in še manj bo izvrševanja. Toliko glede kohezije in operativnih programov, glede ozemljskega sodelovanja. Tu imamo 76 programov in le 37 jih je bilo že sprejetih. No, če ne sprejmemo nobenega programa, ne bo sodelovanja med ozemlji. Te ima 560 operativnih programov držav članic, imamo le 378 sprejetih programov. Tu govorimo o prihodnjem letu. Večletni finančni okvir pa bo trajal med 2014 in 2020. Torej, nekega dne bomo lahko začeli govoriti o večletnem finančnem okviru, ki bo trajal do leta 2020. Ampak, če govorimo o proračunskih rezih, naj na hitro omenim tudi 1B. Tu imamo 220 milijonov, to je proračunski rez pri plačilih in velik del se nanaša prav na sodelovanje med ozemlji in regijami. Potem oddelek 2, to imamo podeželjski razvoj. Proračunski res tu znaša 45,7 milijonov za kmetijstvo in ribištvo. Potem imamo tu sadje v šolah imamo program ukrepov neposrednih plačil. No, to so ta vprašanja, ki sem jih slišal. Glede plačilnega načrta, naj ponovim še enkrat. Izhodišče je bilo to, da smo imeli dogovor s komisijo in svetom. To je treba spoštovati, kar pomeni, da ne moramo več imeti proračunskih rezov in znižen pri tistih plačilih, kjer bi spodkopali sporozum kajti k temu smo se zavezali. Rekli smo, da bomo zmanjšali neplačevanje za 200 milijonov. Glede Grčije je prišlo do povečanja za 35 milijonov. Ne vemo, kakšne bodo proračunske posledice tega, kajti vemo le, kakšne so bile izjave v medijih z komisije, ampak ne vemo, kako bo to neposredno vplivalo na predhodno financiranje prihodnje leto. To naj bi imeli milijardo, ampak ne vemo, kako bo s tem. Domnevam, da če ne bomo spremenili urebe, bomo imeli le 75 odstotkov stopnje predhodnega financiranja. No, počakajmo, da bi videli, kakšno bo stališče komisije. Domnevam, da bi to lahko uredili na veliko različnih načinov ampak izhodišče je takšno, da bo komisija predstavila predlog, zato da bi lahko zaživelo to, kar imamo v sporazumu. Tu imamo 35 milijonov, to ni nov denar, prihaja iz sklada za Grčijo in to je bilo določeno v tem novem večletnem finančnem okviru med leti 2014 in 2020. Sedaj bi se Le še raz zahvalil sem kolegom za prispevke, hvala za vašo podporo. Mogoče se politična mnenja razhajajo, ampak vendarle se vsi strinjamo glede te ideje, da moramo spoštovati mandat, ki smo ga dobili na plenarnem zasedanju. Niso vsi glasovali za ta mandat, ampak velika večina pa je ta mandat vendarle podprla in večino parlamentu ta mandat tudi podpira. In to je primer demokracije in spoštovanja obljub. Gre za držanje obljub. Tudi svet bomo prosili naj drži obljube o večletnem finančnem okviru. Ustrajali bomo na tem, da so dosledni s svojimi izjavami in upajmo, da bodo v času počitnic tiste države, ki vedno glasujejo proti proračunu, čeprav so to sami izglasovali prej, ampak upamo, da bodo te države, ki glasujejo proti, pokazale nek znak, da niso euroskeptične, kot sem slišal od enega izmed kolegov, ampak da zagovarja Evropo in upam, da bodo ohranili in izpolnili obljube. Hvala poročevalcu. Mislim, da si boste zaslužili ta počitek tako da se boste vrnili nazaj na delo polni moči, tako da bomo lahko ponovno spostavili proračunsko politiko, ki jo potrebujemo. Tako delujejo evropske institucije, včasih vidimo argumente, ki hranijo evroskeptike. Dobro, toliko pri tretjem oddelku, gremo na druge oddelke. Tu imamo ponovno glavnega poročevalca, gospoda Dupreja. Prosim. Hvala, gospod predsednik. Najprej se opravičujem, ker nisem bil tu pri prvem delu sestanka. Bil sem pri glasovanju v odboru Libe. Gospod predsednik, dragi kolegi, če mi dovolite, bi omenil tudi druge oddelke, ampak seveda bi tu ločil našo institucijo parlamentu od drugih institucij, ki so združene v drugih oddelkih. No, pri parlamentu Lahko rečem, da se strinjam Josejem Manuelom. Imamo Biblijo, ki je bila izglasovana na plenarnem zasedanju in na podlagi tega besedila bi kolegom predlagal različne številke, ki se nanašajo na člene o proračunih. Ampak vseeno moram vsem kolegom reči, da bo tu nekaj bistvenega v naših pogajanjih na področju proračunske politike s komisijo in svetom. In sicer gre tu za dejanska sredstva, ki se porabijo. Ne vem, predsednik, če ste to že omenjali. Ja, nakratko smo to že omenjali. Predvčerajšnji smo imeli trialog in jasno je, da smo sedaj pod hudimi pritiski sveta in komisije glede spoštovanja 27. člena, ta je bil podpisal, ko so sprejeli večletni finančni okvir. 27. člen določa, da mora vsaka institucija, vsak organ, ki je vesel instituciji, zmanjšati številke zaposlenih za 5 odstotkov, kar pomeni, da naj bi s tem zmanjšali število zaposlenih za en odstotek na leto. Potem smo tu slišali, druge argumente v parlamentu, ki so tudi pomembni, ampak vseeno imamo še vedno težave, ki obstaja. Gospod predsednik, mislim, da bi morali v imenu našega odbora kaj storiti in pozvati k temu tudi generalnega sekretarja, kajti parlament je sprejel resolucijo, 400 točki, plenarne zasedanje, prosti generalni sekretarjat naj odboru za proračun predstavi celovito analizo razvoju delovanja delovnih mest v parlamentu, tako da bi videli, kako je s tem ciljem zmanjšanja zaposlovanja za 5 odstotkov. Tudi, da bi videli, kako bo z roki pri tem zmanjšanju in da bi videli, koliko imamo referenčnih delovnih mest v organigramu, glede na ta cilj. No, generalnega sekretarja smo seveda opomnili, na to, kar je bilo zglasovano na plenarnem zasedanju, kakšni so naši načrti torej. Seveda bodo omejitve še večje, ko govorimo o številu zaposlenih, če bomo upoštevali to dejstvo, da imamo sedaj novo politično skupino in glede na sedajni poslovnik parlamenta, oblikovanje nove politične skupine prinaša finančne posledice in tudi posledice, če govorimo o številu zaposlenih. In če je naša ocena pravilna, sta oblikovanje nove politične skupine, ne bom se sicer izrekal kakovosti te skupine, ampak oblikovanje te skupine takšne velikosti prinaša posledice. Tu naj bi imeli novih 43 delovnih mest. In takoj se tu ponaja vprašanje, ki je tudi najbolj občutljivo vprašanje, ki ga moramo obravnavati pri proračunu, parlamentu. In sicer gre za to, kako bomo obravnavali teh 43 dodatnih delovnih mest. Tu gre za 43 dodatnih delovnih mest za prijatelje gospe Le Pen. Toliko nasplošno o proračunu parlamenta, sedaj pa bi se vrnil na druge institucije. Če imamo računsko sodišče, Evropsko sodišče, Predsednik, upam, da me komisija posluša, veliko lažje je, da druge institucije delajo na podlagi besedila sveta kot komisije, kajti svet pri vsakem proračunskem členu menja podlago, zmanjšanje, kako pridemo do novega zneska. Svet to menja, komisija se ne trudi tega storiti in misli, da bomo to sami preračunali odstotke in vse drugo. Torej, vsaj enkrat bi čestitev svetu za tehnično kakovost dokumentov, ki jih tu prejemamo. Potem drugo, imeli smo izjemno anomalijo in tu bi rad slišal mnenje enih in drugih. Za neko institucijo in v tem primeru gre za računsko sodišče. Tu vidimo zahtevani znesek po instituciji in ta je nižji od zneska, ki je predlagan strani komisije. Torej, nasplošno imamo tu pri računskem sodišču institucijo, ki prosi povečanje za 1,86 odstotkov, komisija predlaga 1,94 odstotkov. Mislim, da to povezno, ampak prosi bil za potrditev. Tu naj bi plačali tudi pokojnine in računsko sodišče naj ne bi poštevalo tega plačila pokojnin. Torej, splošno pravilo nareka, da vsakič, ko morajo druge institucije kaj plačati komisiji, nikoli ne pozabijo na svoje interese, ne pri zneskih, ne pri prilagoditvah teh zneskov. No, po tej anomaliji naj rečem, da imamo tu tudi nedosledje, če so kolegi pozorni, to imamo pri Evropskem sodišču, povsem sem prepričan, da tako svet kot komisija nista upoštevali vseh posledic povečanja števila zaposlenih na Evropskem sodišču v prihodnih letih. No, seveda imamo tu izračun in povečanje, imamo tudi vse zneske za povečanje števila zaposlenih, ampak celotna mašinerija mora temu slediti. Administracija mora seveda spremljati delo novih sodnikov, kajti ti novi sodniki bodo morali pričeti s svojim delom, tem pravosodnem organu. Komisija in svet sta dve instituciji, ki nista upoštevali tega, da bo Evropsko sodišče potrebovalo okrepitev glede prevajalcev vseh teh dokumentov za te nove sodnike. Torej, če novi sodniki ne bodo mogli hitreje imeti prevedenih dokumentov, kajti tu gre za zelo specifično terminologijo in ne moremo imeti katerega koli prevajalca, če to ne bo upoštevano, potem naša reforma ne bo dosegla zaželenih učinkov in to bo administrativna snežna kepa. Torej, naj obrazložim, brez podrobnosti, tu sem najbliže zahtevam institucij. Sem bliže tem zahtevam kot predlogu komisije in kot predlogom sveta. Potem pa splošno pravilo, nimam časa, da bi eh, govoril o vseh institucijah, na splošno lahko rečem naslednje. Glede sveta in določni miri tudi glede komisije, ampak predvsem glede sveta, tu jasno vidimo, da svet praktično nikoli ne upošteva resno zahteve po dodatnih posojilih iz različnih institucij zaradi varnosti. In tu smo se v parlamentu odločili, da bi okrepili varnost, zato da bi stvarili potrebna sredstva, ampak zdi se, da doslej svet te logike ni sprejel in komisija tudi ne v določeni meri. Torej, če imamo globalni mozaik, če skušamo sedaj prestrukturirati ta zmanjšanja komisiji in v večji meri na svetu, na splošno lahko povzamem in rečem, da bomo imeli manj uradnikov, to zmanjšanje vpliva na število uradnikov in zaposlenih, to vpliva na plačilo, na mobilnost, na opremo, in na informacije. Tako da imamo manj denarja, imamo slabšo opremo in manj možnosti za delo in tudi manj možnosti za poznavanje rezultatov dela. Kaj te? Vsa sredstva, ki se našajo na publiciranje in komuniciranje, so prav tako zmanjšana. No, preučil bom posamične institucije in posamične primere, da bi videl, kaj to pomeni za vsako institucijo in seveda bom poročal o okoliščinah vseh institucij pri komisiji predvsej manj na svetu vidim, da so vodilni tu predvsej krivi za to. Tu imamo tudi Evropsko službo za znanje delovanje in zaradi neznanega razloga je tam drugače, kajti pri vseh drugih institucijah ima komisija manjše reze kot svet, ampak glede osebja, opreme, mobilnosti, informacij in mobilnosti je tu Evropska služba za zunanje delovanje posebno izključna, administrativno gledam, ne govorim o operativnih sredstvih. In to imamo v tretji rubriki proračuna. Gospod Fernandez je odgovoren za to. Torej, vsekakor bom preučil tudi to Evropsko službo za znanje delovanje, kajti tu vidimo to kritiko, da je komisija to obravnavala drugače kot druge institucije. Toliko, gospod predsednik, to lahko povem na tej stopni, seveda bom prisluhnil vsem morebitnim pripombam kolego. Hvala lepa, hvala gospod poročevalec za vsa ta pojasnila. No, Evropska služba za znanje delovanje je služba, ki prenaša tako jasno evropsko zunanjo politiko v zunanjemu svetu. Vsi vedo, da imamo zunanjo politiko. Pak to je šala, kaj ne, ta naša zunanja politika. No, sedaj pa odpiram razpravo za vse poslance. Naj rečem, da po pol dvanajstih ne bo več tolmačenja. Gospod Manka. Dakujem, pan predseda. Počas diskusije. Hvala, predsednik. V razpravi o poročilu gospoda Fernandesa sem gledal številke glede proračuna v EP in res sem bil zelo presenečen, kajti tu sem pogledal prihodke v letu 2014 v Evropskem parlamentu in videl sem razliko, ki je znašala 22 milijonov. Leta 2016 naj bi imeli niže prihodke kot leta 2014. Ampak tu ni nobenih razlogov za njih. Če si pogledamo različna poglavja, recimo tu imamo prihodke zaradi najemnine 2,7 milijonov, dve leti oziroma lani, sedaj ne vemo, kakšni bodo zneski v prihodnosti, ampak to ne bo upoštevano v proračunu, kar pomeni, da bomo povečali naš prihodek za 22 milijonov. Potem še nekaj stroški, če si pogledam stroške, izdatke. In če to nekako preštejem, tu imamo nekje 50-60 milijonov, višjega zneska. Torej, na koncu imamo tu 80 milijonov preseška proračunu prihodnje leta. Ne vem, sprašujem se, zakaj to ni bilo upoštevano v proračunu na reden način, zakaj ne izrabimo teh sredstev, da bi plačali naše stavbe. Nikoli nisem videl takšnega postopka s proračunom, zagovarjam na regionalni, nacionalni ravni toliko let se že ukvarjam s tem in prvič vidim ta nenavanen pristop do proračuna. Brez kakršnega koli razloga. Recimo, če si pogledamo službo znanje delovanje, te imamo povečen za 50 milijonov v primerjavi z lanskim letom. Brez razloga ponovno. Potem restauracije. Tu imamo subvencijo restauracij, imamo 4 milijone, tako je bilo lani, sedaj pa imamo le 1,36 milijonov za prihodnje leto. Kaj se je zgodilo? Ali bomo imeli še en razpis, javno naročilo za te restauracije? Res me zanima, kakšno je obrazložitev v zadju. To se mi ne zdi primerna proračunska politika. Potem še nekaj. Gospod Depre je to omenil, z njim se popolnoma strinjam. Institucije lahko zmanjšajo število zaposlenih za en odstotek vsako leto, In če si pogledamo Evropski parlament, smo med leti 2013-2015 ustvarili 44 novih delovnih mest. Istočasno pa imamo outsourcing nekaterih storitev, torej zaposlujemo zunanje sodelavce, ampak ne vemo natančno, koliko je teh zunanjih sodelavcev. No, namesto, da bi zmanjšali število zaposlenih, bi lahko mogoče na koncu pravzaprav povečali število zaposlenih, spoh ne vemo, koliko jih je. Tisti, ki ste bili leta 2009, tu se mogoče spomnite, da je takrat parlament potrdil revizijo za dva generalne direktorata. In to je bila le notranja revizija. 12 ljudi se kvarilo s to revizijo, poročali so generalnemu sekretarju. Nočem napasti generalnega sekretarja, mislim, da je to povsem v redu, ampak ne moramo voditi Evropskega parlamenta na tak način, ne da bi poznali točnih številk. Torej, gospod predsednik, rad bi priporočil, da bi mogoče preučili najbolj resne težave, tu imamo recimo direktorat SAFE in mogoče bi lahko prosili za zunanjo revizijo direktorata SAFE, mogoče bi lahko uporabili računsko sodišče in mogoče bi lahko tako pomagali generalnemu sekretarju, da bi ponovno preuredil to politiko in da bi uredil vse te stvari. Ja. Pismo bomo poslali generalnemu sekretarju, kajti smo odbor za proračun eh, in zato smo odgovorni za porabo javnih sredstev, še prav posebej v Evropskem parlamentu nihče več ni prosil za uh, besedo, kar je tudi dobro, glede na to, da nimamo veliko časa in da moramo končati do 11.30, uh, eh, kajti potem več ne bo tolmačenja. Gospod Depri. Gospod predsednik, zelo pozorno sem eh, prisluhnil temu, kar je povedal kolega Manka. Dejansko mislim, da je zelo pomembno, da generalni sekretar eh, pride v naš odbor in predstavi oziroma odgovori na vprašanja, ki so bila zastavljena. Gre za pomankanje preglednosti, eh, za verodostojnost. Eh, tudi, če kolegi niso imeli drugih prispevkov, še pričakujem njihova dopolnila do konca tega postopka. Dobro. Eh, mislim, da bomo sedaj spregovorili o spremembi proračuna za leto 2015. Gospa eh, Gardija Zabal, mogoče bi nam lahko povedali, kakšna je sprememba proračuna za leto 2015. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Trenutno vam lahko posredujem samo eh, sledečo informacijo. Včeraj je bil predložen eh, nov eh, osnutek eh, in sicer za spremembo proračuna. To se zgodi vsako leto, gre zgolj za tehnični popravek, gre za lastna sredstva, ki nam zmeraj povzročajo glavobole ampak ta popravek bo nekoliko razrešil države članice, eh, kajti prispevki se bodo znižali na 892 eh, milijonov. Kajti lastni prihodki so bili nekoliko višji, kot smo uh, pričakovali. Evropska komisija pa je dejala tudi, da ne ve, ali uh, bomo imeli eh, še kakšen popravek proračuna, na voljo še namreč ni eh, dovolj podatkov. Eh, počakati bomo še, še morali, pa tudi dogovor z Grčijo bi lahko imel proračunske posledice, ne vemo pa še natančno kakšne potrebujemo torej najprej dovolj informacij in šele kasneje eh, bomo lahko govorili o tem, ali bo to vplivalo tudi na proračun za leto 2015. Nov solidarnostni sklad eh, naj eh, bi bil vzpostavljen in zaenkrat še nimamo dokumentov v zvezi z tem, kaj ti. Te Ampak eh, to nujno ne pomeni spremembe proračuna, kaj ti sredstev je že dovolj v obstoječem proračunu. Ampak kakorkoli že, v trialogu smo povedali, da potrebujemo ustrezne informacije, ne pričakujem uh, nobenih eh, težav, več informacij pa v tem trenutku nimam. Imamo le uh, popravek proračuna številka 6. Ja, bomo videli, kaj se bo storilo. zgodilo eh, zaradi dogovora z Grčijo, bomo videli, kakšne bodo proračunske posledice le tega. Eh, nihče ni prosil za besedo v zvezi z eh, spremembo proračuna za leto 2015, tako da bomo zaključili z proračunom. Sedaj pa prosim generalnega poročevalca, splošnega poročevalca, da spregovori o pilotnih projektih sur les projets pilotes. Et... o pilotnih projektih in pripravljalnih ukrepih. Celo vrsto predlogov imamo. ki so jih prepevali številni eh, poslanci, eh, ki imajo eh, zelo veliko eh, pobud. Eh, 303 pobude so bile podane. Jose Manuel nam bi lahko povedal kaj več, kaj ti pilotni projekti naj bi bili predloženi kot predlogi sprememb na proračun in sicer najkasneje do 3. septembra do 12. ure. Obrigado, senhor Presidente. As emendas efetivamente têm que ser apresentadas até 3 de setembro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 pregovoril, eh, bom le o mnenju, ki ga bomo predložili odboru eh, Libe, gre pa tudi za potrditev evropske agende na eh, temi migracij. Mnenje, ki ga predlagam, ki sem ga predložil in ki ste ga tudi prejeli, je razdeljeno na tri dele. V prvem delu pozdravljamo pobude, ki jih je sprejela Evropska komisija. Eh, prvič je predlagala razmeroma ambiciozen eh, načrt, razmeroma pravim, kajti eh, določene teme še zmeraj niso obravnavane. Gre za preselitev in ponovno nastanitev beguncev, gre za 40 tisoč preselitev. Eh, in eh, predvidena je eh, podpora pobudi Evropske komisije, kar bo seveda zahtevalo dodatna proračunska sredstva. V točkah 5 in 6 zahtevam in prosim za podporo našega odbora, da komisija izvede bolj natančno oceno potreb kajti eh, migracije eh, niso pojav, eh, ki bo enostavno izginil v nekaj eh, letih, zato je potrebno boljše oceniti potrebo po sredstvih, ki jih bomo potrebovali v prihodnjih eh, letih. Kmalo eh, bomo, eh, se bomo ukvarjali tudi z eh, revizijo večletnega eh, finančnega okvira, zaradi tega, pozivam eh, Evropsko komisijo, eh, da eh, oceni potrebe sklada AMIF. In to bo vplivalo na drugi del proračunskih postavk. Poleg tega prosim za podporo odbora za proračun v zvezi za spremembo nomenklature proračuna za sklad AMIF. Namreč želim eh, izboljšati eh, preglednost in pa nadzor nad dodeljevanjem letnih sredstev med posameznimi programi. Eh, programi ne, pogosto ne ustrezajo nomenklaturi proračuna, Eh, nomenklatura proračuna se pogosto nanaša na eh, prvotno eh, fazo izvajanja in zato mislim, da je potrebno veliko bolj natančno določiti nomenklaturo proračuna. In sicer tako, da bi lahko znotraj sklada identificirali različne programe in da bi lahko predvideli tudi, koliko sredstev je namenjenih posameznim programom. Zadnji eh, del pa se nanaša na to, kar je povedal že gospod eh, Gajer, na potrebo, da potrebujemo inteligentne agencije, še prav posebej eh, Frontex. Potrebno je tudi povišati število zaposlenih. In uh, Zgodi se, da najprej eh, sredstva eh, povišamo oziroma da zaposlimo eh, več oseb, potem pa naslednjo leto to odločitev razveljavimo, torej je učinek povsem ničen. No, to so temeljne točke mnenja, ki ga nameravam predložiti odboru Libe. Hvala lepa, gospod Depre. Hvala lepa, da ste predstavili eh, svoje mnenje. Ali kdo želi besedo? Gospa Gardija Zabal. Ja, hvala lepa. Gospod predsednik, kot je dejal kolega Depre že v svojem uvodu, prosi za. Eh, podporo eh, tega odbora in jaz mu lahko zagotovim, da mu bomo socialisti in demokrati to podporo eh, zagotovili. Strinjam se z tem, da bomo potrebovali oceno eh, potreb v prihodnosti in le na ta način bomo lahko ustrezno delovali. To je povezano tudi z večletnim finančnim okvirom, ki ga bomo morali k malu. Eh, določiti. Torej, eh, gospode Prej lahko računa na podporo skupine socialistov in eh, demokratov. Najlepša hvala, gospod predsednik. V imenu stranke ELS lahko rečem, da podpiramo mnenje gospoda Depreja. Povečanje proračuna za Frontex in druge agencije na področju azilne in migracijske politike je zelo pomembno, kajti v nasprotnem primeru se z to krizo ne bomo mogli ustrezno soočiti. Frontex, Europol in Eurojust so agencije, ki morajo biti izključene iz ukrepov eh, povezanih z zmanjšanjem zaposlenih. Razmisliti moramo o celotni politiki eh, zmanjševanje zaposlenih, kajti agencije imajo vedno več nalog. Torej, lahko sicer eh, v splošnem eh, zmanjšamo število zaposlenih, ampak določene agencije, kot smo slišali včeraj, eh, recimo strani Eurojusta, potrebujejo pravzaprav več zaposlenih. Predstavnica Eurojusta je dejala, da se je število njihovih sej izjemno povečalo eh, v tem letu so zgolj do tega meseca eh, imeli že toliko sej kot v celem eh, prejšnjem letu. Torej potrebujejo več sredstev, da se bodo lahko uspešno borili proti terorizmu in spopadli z izzivi, ki jih predstavljajo migracije. To posem podpiramo. Dame in gospodje, imam pa tudi poročilo Evropske agencije za mamila. Okay. Prosim, da si eh, to poročilo natančno ogledate. Eh, sam eh, sem eh, delal kot socialni delavec eh, na eh, ulicah eh, mest eh, in eh, res je, da se vedno več mladih eh, drugira. Preizkušajo nove sedative, eh, nove eh, sedativne droge. Eh, ta pojav se le še krepi, veliko nezakonitih eh, substance je pojavilo na območju Evropske unije in na to smo se eh, pogosto nesposobni odzvati. Kriminaliteta povezana z eh, drogami eh, je eden izmed največjih problemov in zato eh, menim, da bi morali okrepiti sredstva za agencijo EMCCD. Eh, In uh, okrepiti moramo uh, boj uh, proti uh, tem uh, substancam. Gospoda Depreja, prosim, da o tem uh, razmisli. Pa tudi kolege iz uh, drugih uh, poslanskih skupin, prosim, uh, da. Uh, podprejo eh, ta eh, boj proti prepovedanim eh, mamilom. Kajti nekaj časa je bil trend razmeroma dober, sedaj pa se ta pojav le krepi. Hvala lepa, gospa Vana. Hvala lepa, gospod predsednik, v imenu zelenih bi tudi podprla mnenje poročevalca pozdravljam to mnenje, ki je res izjemno uravnoteženo in vključuje vse zahteve. Vložili bomo en predlog spremembe in sicer na točko 7 gre za agencijo Frontex. V tem odboru smo imeli pred kratkim razpravo z direktorjem Frontexa in zeleni seveda podpiramo povečanje sredstev za agencijo Frontex, še zmeraj pa smo zaskrbljeni zaradi mandata. Eh, radi bi. Eh, jasnejšo eh, predstavitev dejavnosti. Direktor je sicer dejal, da se bodo v večji meri posvetili reševanju oseb, ampak eh, prvotna naloga agencije Frontex je nadzor nad mejami. Potem pa je tukaj še politika vračanja, tudi glede tega bomo vložili predlog spremembe, ki bo nekoliko razširil eh, to področje gre za informacije v zvezi s tem, katere so ključne naloge in pa katere so prioritete. Zmeraj smo uh, zahtevali tudi uh, kritiko uh, neustrezne finančne podpore za azilne vprašanja in povsem upravičeno ste v svojem mnenju zapisali, da je potrebno uradu uh, z tega področja dati večjo finančno podporo e, in da potrebujemo več podpore za skupno evropsko azilno politiko. To se nam zdi e, izjemno pomembno. Okrepiti je torej potrebno ulogo e, Evropskega azilnega podpornega urada. In mnenje, kot sem dejala, podpiramo razen tega enega predloga spremembe. Hvala lepa, gospa Nirjada. Tudi eh, mi eh, bi podprli gospoda Depreja, to poročilo je po mojem mnenju zelo dobro, eh, nekaj točke, ki ste jih izpostavili sami in eh, na katere moramo biti pozorni, gre za eh, preglednost in pa prevzem odgovornosti eh, za natančen nadzor na tem, kako agencije sodelujejo, zavedati. Eh, Vedeti moramo, ka, komu so namenjena finančna sredstva in kako se ta uporabljajo. Zanima me tudi učinkovitost ukrepov na področju migracij, tako da bomo lahko imeli celovit eh, pregled eh, situacije. Povsem podpiram eh, vaše mnenje. Hvala lepa. Gospod Kölmer, še kot zadnji. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz se zahvaljujem kolegu Depreju za ta zelo dober osnutek mnenja. Pri tem bi rad dodal še uh, naslednje. Um, naslov eh, tega uh, poročila je ja celostni pristop Evropske unije k migracijam in pa uh, mnenje o razmerah v sredozemlju. Vendar pa vidimo, da se pojavljajo tudi nove možnosti uh, Eh, beguncem eh, moramo pravočasno pomagati, potrebno jih je ustrezno seznaniti, eh, tako da se sploh ne bodo odpravili na pot, to pot preko sredozemlja. Zato pa je potrebno zagotoviti tudi dovolj sredstev, sicer bo vse skupaj, osta, sicer bomo ostali le pri pobožnih željah. Torej, potrebno je zagotoviti ustrezna sredstva, tako da bodo. Eh, lahko eh, pogajanja tudi ustrezno potekala, kajti vsa pogajanja eh, se vrtijo okrog denarja in brez denarja ne moremo doseči nič. In namesto, da porabljamo veliko sredstev v Evropi in da pri tem ne dosežemo nobenega pravega učinka, bi morali izkoristiti to priložnost in delovati v državah izvora. Torej mislim, da bi bila to uh, smiselna investicija. Najlepša hvala. Hvala lepa za vse te prispevke. Gospod Depre, želite zaključiti? Ja, čisto na kratko, gospod predsednik. Zahvaljujem se vsem kolegom za njihovo podporo in pozitivno mnenje. E, seveda bom vse predloge sprememb e, prebral e, z, zelo natančno, tako da bomo imeli kar najboljše možno besedilo. Eh, naj vas eh, opomnim, da je potrebno predloge spremem položiti danes do 15. ure. Sedaj pa prehajamo na oziroma da eh, bo Libe podal svoje mnenje 16. novembra. Takrat bodo v odboru glasovali. Sedaj pa mi prehajamo v glasovanje. Najprej preverimo, ali naš sistem deluje, ali ste vložili svoje glasovalne kartice. Bomo naredili prvi test bomo naredili prvi preizkus. Glasujemo. Ali ste vsi eh, glasovali? Ne. Štirje glasovi nam manjkajo. 27, kartic je bilo uloženih, 24 eh, pa vas je glasovalo, 3 eh, je torej še niste glasovali. Dobro, no, kakorkoli že. Nimate kartice? Ja? No, dobro, bomo prišteli vaš glas. 25 torej. Mm, dobro, kakorkoli že ste vsi glasovali, tisti, ki ste vložili svoje oziroma ustavili svoje kartice. Še nekaj glasov nam manjka. Dobro, sedaj pa je vse v redu, konec glasovanja. Prvo glasovanje se nanaša na finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun unije. Gre za poročilo gospe Gresle. Gospa Gresle, želite podati kratek povzetek pred glasovanjem? Ne, torej bomo kar glasovali. Poimensko glasovanje glasujemo. Imok un vote. Nekdo še ni glasoval? Gospod Depre, ali ste glasovali? Vaša naprava ne deluje, ne, ne, dela, dela. Konec glasovanja in uh, dodali bomo glas gospoda Zanja. 27, 28 uh, in en vzdržan glas. Čestitke poročevalki. Nous passons Prehajamo k oddelku 3 za leto 2015. Gospa Gardija Zabal, želite podati še kakšno pojasnilo v zvezi z tem predlogom eh, za prerasporeditev? Ja, eh, gospod predsednik, tri takšne predloge imamo. Eh, tukaj gre za eh, pogodbo z eh, Senegalom, postavka 20, potem 24, mobilizacija rezerve za humanitarno pomoč. To se nanaša na krizo v Siriji in v sosednjih državih, državah 50 milijonov evrov in pa 23, to sem pustila za konec. Kaj ti o tem bi rada še ločeno spregovorila? Gre za 15 Eh, cela pet eh, milijona eh, evrov za razvojno sodelovanje. In sicer 16. junija smo že porabili 90 odstotkov sredstev za varna živila. 86 odstotkov sredstev eh, pa smo že eh, porabili za eh, razvoj, državni razvoj, za okolje in tako naprej. O tem sem želela spregovoriti, kajti to ponovno kaže, kakšne probleme imamo z številkami. Že sredi leta, že sredi leta moramo prerasporejati sredstva znotraj proračuna, kajti komisija ni eh, zagotovila dovolj sredstev za plačila. 9,5 milijona za eh, varno eh, prehrano. 45 milijonov od celotnega zneska, ki je bil namenjen za to področje, smo morali nameniti za neporovnana plačila. Torej, zato smo se znašli v teh težavah in sedaj potrebujemo dodatnih 9,5 milijona. Prosim za vašo podporo ali bomo glasovali v sklopu o vseh treh prerasporeditvah, ali kdo temu nasprotuje, e, ne potem bomo glasovali poimensko glasujemo. Skutaj klu. Konec glasovanja. Gospod Zani, glasujete za, torej 28 glasov za in en glas proti. Gospa Holmajer, drugi oddelki za leto 2015. Želite še kaj dodati? Želite predstaviti predloge? Prošen za prerasporeditev. Also zunächst. Torej. Ingeborg Kresle mi je ravno zastavila vprašanje. V zvezi z statutom eh, zaposlenih, predviden je namreč odstotek uradnikov, ki bi se lahko predčasno upokojili in sicer iz eh, strogo določenih eh, razlogov devet oseb se je predčasno upokojilo lansko leto in letos eh, sedem. Dva eh, naj bi bila predčasno upokojena z strani inštitucij. Stroški eh, so nižji, kot če eh, bi te zaposlene obdržali, kajti ta mesta ne bodo ponovno zapolnjena. In to je povezano tudi z prestrukturiranjem. Zato so torej stroški nižji, kot če bi te eh, za uradnika obdržali. Zdi se tudi. da nobena, noben generalni direktorat ni izrazil želje, da bi eh, ti dve osebi eh, želel eh, nujno sprejeti. Torej, Upam, da razumete, kaj želim z tem povedati. Zgodi eh, se eh, včasih, eh, da poklicna pot zaposlenih ni optimalna. 95 tisoč pa jih bo moralo biti prerasporejenih. Äh, ich weiß nur, dass eine Dame bei ECA gearbeitet hat. No, ne vem, ena izmed dam je delala v skupini EKR, kolikor vem. In druge osebe so bile zapletene v uh, enem izmed generalnih direktoratov. Če želimo omeniti imena, potem moramo to storiti za zaprtimi vrati, kajti to ne more biti javna razprava. Kar se mi zdi tudi povsem prav. Ne, ne bi se mi zdelo prav, če bi tukaj govorili o posameznikih. Mogoče bi eh, gospod Kajzer lahko še podal eh, več informacij. 95 tisoč bi naj bilo prerasporojenih eh, zaradi tega, ker bi eh, potem to vodilo v nižje eh, pokojnine, gospod Kajzer. Ali lahko podate še pojasnila, ki jih zahteva gospa Holmajer? Ja, pri prvi osebi gre za 58-letnika in od 1. junija je eh, ta oseba že eh, upokojena, torej gre za 4-mesečno prehodno obdobje, v drugem primeru pa eh, gre za osebo staro 56 let. In novembra 2017 se bo ta oseba dokončno upokojila. Tukaj gre za področje informatike zaradi vedno uh, večje uporabe uh, sredstev z področja informacijske tehnologije uh, več uh, te osebe ne potrebujejo, kajti v tako kratkem času uh, tudi uh, ne bi bila možna pridobitev dodatnih uh, kvalifikacij, ki jih sedaj to področje zahteva. Merci, Hvala lepa, gospod Holmar gospa Gresle? Ja, ja, kot veste, te zgodbe eh, spremljam že leta. Kaj ti? Če morajo eh, naši davkoplačevalci delati 67, do 67. leta, mi pa predčasno upokojujemo uradnike, se mi to ne zdi prav zaradi tega. Želim eh, vedeti, eh, ali gre tukaj za AD uradnike ali AST uradnike. To je zgolj. Eh, informacije, ki jih potrebujem za svoje knjigovodstvo. Osnovni plači eh, sta v obih primerjih plači uradnika AST. V enem primeru je plača 10 tisoč evrov, eh, znižena na 7 tisoč 8 evrov in potem na 6 tisoč 900 evrov in oseba je sedaj upokojena. V drugem primeru pri osebi stari 56 let pa je šlo za prvotno plačo 5600 evrov, ki pa se je potem z tem ukrepom znižala na 4700 evrov v prvih treh mesecih in potem eh, na 4100 evrov v naslednjih treh eh, mesecih in potem eh, v končni fazi na 3500 evrov. Gospod predsednik, k temu želim dodati le še, eh, da je potrebno biti eh, zelo previden, eh, koga zaposlujemo na področju informatike. To morajo biti osebe, ki so se sposobne priučiti. Seveda, to je vse v skladu z statutom in veseli me, da, je da se je parlament odločil za upokojitev dveh oseb in ne za upokojitev sedmih oseb. Il faut éviter une sorte de contamination. Ja, potrebno se je uh, izogniti uh, širjenju te bolezni. In eh, potrebno je zagotoviti, da bo šlo tukaj le za izjemne primere. Sicer bo to težko proračunsko utemeliti. No, sedaj, ko smo to razjasnili, lahko glasujemo. Ni potrebno glasovati poimensko ali ja? Torej, kdo je za to, da podpremo te eh, prerasporeditve? Lahko to storimo tudi eh, elektronsko. Glasujemo. No, čakamo še na 28. glas, konec glasovanja sprejeto. 24 za, 3 proti in en vzdržan glas. Sedaj pa nam prosim predstavite štiri naslednje predloge, gospa Holmajer. Tukaj gre za Evropsko računsko sodišče in sicer gre pri Evropskem računskem sodišču tudi za zagotovitev eh, varnosti in eh, zato eh, naj bi zaščitili posamezna stopnišča, vhode v dvorane in tako naprej. Poleg tega pa je tukaj še odločitev Evropskega računskega sodišča. Eh, in sicer v zvezi z ločevanjem odpadkov eh, in eh, glede na to, da naj bi odpadke ločevali, je potrebno poskrbeti tudi za ustrezno opremo. 43 tisoč evrov naj bi namenili za to. In to, in to bo, ta sredstva bomo prejeli iz postavke 1200, kjer gre za nagrajevanje. Eh, in pa iz eh, postavke 29, ki je namenjena eh, stavbam. To, kaj gre za prvi primer, ali želite, da predstavim vse štiri? Ja, ja, prosim. Potem je bilo predstavljenih več posebnih poročil kot je bilo predvideno, deloma tudi z naše strani. Zaradi tega je bilo potrebno doje, najeti dodatne zunanje prevajalce in povečali so se stroški jezikovnih tečajev. In zato naj bi v prihodnosti. In poleg tega naj bi v prihodnosti za. Uh, oskrbo eh, stavb za čiščenje in tako naprej podpisali tako imenovano pogodbo Omnium in zato tudi potrebujemo povečanje sredstev v višini 40 tisoč evrov. Skupno gre za 100 tisoč evrov, ki jih potrebujemo. 30 tisoč za prvo točko, 30 tisoč za drugo in 40 tisoč za tretjo uh, področje, to so restauracije. In potem še naslednja eh, točka, eh, sredstva naj bi bila pridobljena eh, za področje uradnega lista. Oprema, ergonomska oprema bi mogla biti takšna. Eh, da ustreza zdravju zaposlenih, zato naj bi eh, sredstva povečali za 40 tisoč eh, evrov, tukaj gre za stole in tako naprej. Gre za uh, stavbo KAT, uh, kjer je bilo uh, do sedaj šest timskih uh, področji, sedaj pa naj bi jih povečali na deset. tukaj ne gre torej zgolj za sejne dvorane, ampak eh, tudi za eh, možnost eh, sej izven oziroma sestankov izven sejnih dvoran in to, zato naj bi namenili 30 tisoč evrov. Potrebna je namreč ustrezna tehnična oprema, ki je doslej eh, nismo imeli. Potem pa 21.14. Tukaj gre za popravilo tehnične opreme. Tukaj je predvideno dodatno mesto. Najprej naj bi eh, opremili dodatna, dodatne eh, dvorane eh, za uporabo eh, tehničnih pripomočkov konferenčne dvorane so dobro upremljene, druge pa z njimi ne morejo tekmovati, zato naj bi za to namenili 15 tisoč evrov, potem pa potrebujemo dodatna sredstva tudi za benzin, kajti eh, stroški vožen so se eh, povečali tudi eh, zaradi nakupa vinjet in 40 tisoč evrov za eh, svetovalce na področju revizije za eh, izvedence eh, z eh, specifičnih področji. No, to je tretja točka in potem imam še eno zadnjo točko in sicer gre tukaj za čiščenje in vzdrževanje. Temu področju naj bi vzeli 10 tisoč evrov in ta sredstva prenesli na področje stavb. Tukaj gre tudi za varnostne ukrepe in to je povezano z prvo točko z prvo prerasporeditvijo. Torej gre eh, za postavko čiščenje in vzdrževanje eh, in tej postavki naj bi oduzeli 10 tisoč evrov. Tako. To je vse. Če imate kakšno vprašanje, pa sem vam seveda na voljo. Vprašanj ni. Torej imamo štiri eh, predloge za prerasporeditev Evropsko računsko sodišče, Evropskega računskega sodišča in predlagam, da eh, glasujemo v sklopu. Ja, vsi se strinjamo, torej glasujemo. Skratanje klu. Konec glasovanja. 28 za, 1 proti. Nous avons examiné Pregledali smo prerasporeditve, prošnje po prerasporeditvah, sedaj pa odbor regij, tu imamo dve prošnje po prerasporeditvi. Da, samo trenutek, iščem gradivo. Odbor za ekonomsko socialne zadeve, želi prerasporeditev in iz naslova uradnega lista ne. Najprej odbor regi pred eh, ekonomsko-socialnim odborom. Samo trenutek. Oh, Nimam gradiva tukaj o odboru regi. Das ist der Regionen. Hast du den Kottos, ne? Das wäre gut. Vielen herzlichen Dank. Ja. No, tukaj ga imam. Tu gre za znesek 35 tisoč, ki bi ga vzeli iz uradniki in začasni kadri eh, v druge izdatke za eh, kadre. To naj bi prenesli, ker je v enem sektorju preveč, v drugem sektorju premalo kadrov. Ne iščem, ne najdem eh, utemeljitve, to mi tukaj manjka. Torej, aha, sedaj sem dobila gradivo, krasno. Pri meni je to nekje zginilo. Eine Sekunde. Das ist das Kicklass, oder? They have forgotten it to put it in. No, pozabili so to dati v moje gradivo. Ne vem, kje je to pristalo wenn ich um eine Sekunde Geduld bitten darf. Prosim za sekundico. J'indique à ceux d'entre nous qui participent. Za tiste med nami, ki bodo sodelovali uh, v delegaciji na Siciliji naslednji teden. No, tukaj gre za 475 tisoč eh, zunanja eh, podpora v povezavi z operacijami, razvojem in vzdrževanjem sistemov v odboru regij. No, to znam na pamet. Torej v odboru regij želijo uvesti nov sistem informacijske tehnologije, ker imajo zelo različne nekompatibilne sisteme. E, ta sistem se sedaj imenuje Kiklos in naj bi nekompatibilne sisteme zamenjal, zato da bi imeli enoten sistem. E, in da bi se lahko ustrezno prikazovali navzven, navznoter in da bi lahko s tem delali v odboru regij. To je v našo informacijo, tu gre za 475 tisoč, ki jih potrebujejo in iz drugih proračunskih vrstic uh, bodo to prenesli in sicer znotraj sredstev za odbor regij. To sem sedaj povedala na pamet eh, zaradi tega, ker ne najdem gradiva. Merci, je bil deuxième... Hvala lepa, še en drug prenos je bil. Eh, drugo pa se nanaša na eh, prerasporeditev v višini 35 tisoč evrov in sicer znotraj kadrov. Eh, tu piše, pač naj bi pokrili prevozne stroške, dnevnice in druge stroške. Eh, eh, za nepredvidene misije in podobno. 35 eh, tisoč naj bi prerasporedili iz poglavja uradniki za časni kadri, tu torej naj bi vzeli 35 tisoč in to dali v druge, druge izdatke, ki delajo v institucijah. Torej pozitivno mnenje o obeh prerasporeditvah, da. Eh, torej, eh, glasovali bomo v svežnju o obeh prerasporeditvah. Glasujemo. En glas manjka. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 24 glasov eh, za, 3 proti in sedaj imate še predlog glede ekonomsko-socialnega odbora. Da, to je tisto, kar sem že prej navedla iz uradnega lista, naj bi to prenesli in sicer za študije, predstavitve, raziskovalni ukrepi 65 tisoč evrov. Ta prerasporeditev je potrebna za to, da bi opravili Eh, tri študije za delo jemalce, za delavce in dve študiji sta potrebni za eh, svetovalni odbor za industrijske eh, spremembe CCMI in za eh, NAT. Tu gre pravzaprav za eh, politično pozicioniranje odbora, se pravi, tu se ne povečujejo stroški, temveč se le prenašajo. Nihče ne želi besede o tej temi. Ali imate pozitivno mnenje o tem, gospa Holmajer? E, torej, sedaj bomo poimensko glasovali. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 25 e, za, 3 proti gospa Holmajer, sedaj se vi lahko pripravljate na svoj prispevek o nepremičninah in jaz bi dokončal to, kar sem začel. Spremenili bomo program v Siciliji. Tisti, ki bodo sodelovali v tej misiji, naj potem ostanejo v tej dvorani po uh, sestanku odbora. Sedaj pa stavbe. Stavbe, nepremičnine. Eh, tu smo imeli prerasporeditev v višini 7 milijonov na področju Evropskega parlamenta. To je bilo namenjeno varnostnim ukrepom v Evropskem parlamentu. Vsak kolega eh, in kolegica lahko dobi eh, natančen seznam stroškov in sicer imamo tu pač Eh, deloma kadre, začasne instalacije, material, oprema, 92.500, eh, potem pa določene spremembe v okrepitvi varnostnih eh, ukrepov, 570.000, potem imamo določene stroške. za odstranjevanje starih stvari, da bi kupili novo varnostno opremo. E, varnostno steklo, na primer, eh, da se ne bi zgodilo to, da bomo imeli ranjene varnostnike, se pravi, potrebujemo vrata, skozi katera ne morejo kar tako steči. Ne, se bo eh, steklom, ne bomo zabarikadirani, še naprej bomo prijazen parlament, transparenten. Pomembno pa je zagotoviti tudi varnost varnostnikov, da ne morejo pač eh, kar odriniti eh, varnostnikov. Spomnimo se eh, 300 kurdskih eh, demonstrantov v tretjem nadstropju, ki so pač premagali vrata, ki niso bila kos pritisku in danes je to dejansko problematično. Če bi bil nekdo še z orožjem zraven, potem bi bila situacija še težja. Predsedstvo se je odločilo, da bodo stvari še naprej ostale transparentne, da pa bo varnost kljub vsemu okrepljena. Potem 530 eh, tisoč za okrepitev temeljev, eh, potem pa. Eh, zračenje, elektrika, IT infrastruktura, potem spremembe pri zidovih in aparatih. 940 eh, tisoč. Za to, da bi vse izvedli, potrebujemo 7 cela šest ena nič. Eh, dobili ste seznam, eh, lahko natančno pogledate, kaj je sklenilo predsedstvo in mi moramo to pravzaprav še potrditi pri nas. Eh, do prerasporeditve je že prišlo. Se pravi, mi moramo to potrditi. Vse to je posledica varnostnih zahtev. Želi kdo besedo? Prosim. Vprašanje imam ker se pač pred sestankom še nismo videli. Porazdelitev stroškov. En milijon za dela zunaj normalnega delovnega časa. Kaj to pomeni? To sem tudi jaz že vprašala. Eh, rekli so, da Prosim, da še enkrat eh, razložite diči in lo. Gospod Eliot Karosa, en milijon je bil predviden zaradi tega, ker so dela morala potekati hitro in pri vhodih je bilo treba delati po noči, čez eh, vikend, eh, med prazniki. Se pravi, to je zunaj normalnega delovnega časa in tu delavci dobivajo dodatke. E, to je v skladu pač s kolektivnimi e, pogodbami v Belgiji. Mi smo nekoč vprašali, ali ne bi tega mogli narediti avgusta, ko itak ne bo nikogar tukaj. Rekli pa so, da to ni šlo zaradi pač naročila. Ne, avgusta ne gre, eh, ker smo sedaj v postopku izdajanja javnega naročila. Eh, v začetku avgusta bo podpis. Treba je seveda tudi naročiti varnostne elemente in tu traja 8 do 10 eh, tednov, da jih proizvedejo in to pomeni, da smo že jeseni ali v začetku naslednjega leta gospa Holmajer. E, mislim, da je vprašanje gospe Hoffman upravičeno. Če imam 6 milijonov e, stroškov, vključujoč, e, če tudi material, potem je ta 1 milijon zelo visok znesek. Mislim, da mora proračunski odbor zelo dobro preučiti ta milijon evrov. Dobro, normalni stroški dela niso tako visoki in tu imamo 40 odstoten dodatek za 40 odstotkov više stroške dela in to se mi ne zdi logično in mi kot proračunski odbor moramo uh, pač eh, zapisati, naj na hodnikih delajo v delovnih časih, ko ni treba izplačevati dodatkov in da je treba dodatke omejiti na minimum in da naj se dela v normalnih delovnih časih. Tudi ko eh, pač eh, eh, eh kažete z glavo, da to ne gre, mi bomo to vseeno sklenili. E, torej, mislim, da moramo vsaj pozvati, da naj se zreducira ta znesek, da ne bo pač en milijon, temveč manj. Torej, dejansko lahko ustrajamo na tem in sicer lahko zahtevamo, da se sprejmejo vsi ukrepi, da se zniža ta uh, znesek. Gospod je prej. O zadnji točki. to povišanje. Eh, belgijska podjetja morajo spoštovati eh, kolektivne pogodbe in če je treba pač delati ob sobotah, po noči, je pač točno določeno, eh, kakšen naj bo dodatek. Če delate z Albanci, z napotenimi delavci, potem bo strošek drugačen. Vendar tu gre za po Eh, pravila, ki jih zahtevajo kolektivne pogodbe in zaradi tega moramo razmisliti, kako bomo formulirali to zahtevo. Eh, mislim, eh, da bo treba odpret, od, zapreti oba vhoda med 6. decembrom in 8. januarjem. Kaj to pomeni? Kaj to pomeni? Tu piše, hkrati bo treba zapreti oba glavna vhoda. Od 6. decembra 2015 do 8. januarja 2016. Ali bo to potem tehnični dopust ali kaj to pomeni? Obseg del predvideva, da je treba v tem času zapreti eh, vrata.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 konca eh, božičnih zimskih počitnic zaprli, eh, se pravi od 6. do 8. januarja. Torej, mi smo izbrali pravzaprav to obdobje zato, da ne bi motili parlamentarne dejavnosti. 11. Eh, Decembra je eh, sestanek eh, jeseja v Strasburu, potem pa so počitnice, potem pa zeleni teden. Tu gre za 3-4 eh, tedne, ko bomo hkrati zaprli oba vhoda. Na ta način bomo skrajšali eh, dela in sicer ne bodo trajala 8 mesecev, temveč 6 mesecev. Eh, to je obdobje, ko eh, pravzaprav parlament ni v Bruslju, ali smo v Strasburu ali pa na počitnicah. No, vendar tu so uslužbenci, ki delajo in ki. Kako bodo vstopali v parlament? Ali bodo imeli lestve, helikopterje? Seveda bomo poskrbeli za vse potrebno. Torej, parlament bo lahko delal tudi v tem obdobju. Službe bodo lahko delale. Morda ste videli že oglase pri vhodih, kjer napovedujemo dela. Od septembra naprej bodo na voljo natančne informacije za eh, zaposlene in poslance, tako da bodo lahko nadaljevali svojo parlamentarno dejavnostjo brez večjih moten, celo v tem obdobju. Dobro, da bo stavba dostopna. Gospa Gresle. No, čudno je v poletnih počitnicah, ko eh, 4-5 tednov eh, skoraj da ne bo nikogar, eh, da tu ne bo del, da razpis pač ni tako organiziran. Eh, torej, jaz se ne bom strinjala s to prerasporeditvijo. Ne bom dala soglasja. Če pa slišim, da je to že sprejeto, naj mi to nekdo tudi eh, razloži, kaj to pomeni v pravnem smislu. Zakaj se potem mi s tem ukvarjamo? Torej, to ravnanje z narjem se meni zdi v redu. Jaz bi rada vedela, kaj delate za to, da bi znižali stroške in kaj je s tem milijonom. Eh, kaj ti varianta, eh, ki jo je predlagala gospa eh, Holmajer, no ja, to je pravzaprav samo kapljica. No, naj razložim. Mi smo odobrili prerasporeditev v sedm, višini sedmih milijonov. To je znotraj proračuna, ne predvideva več sredstev. E, torej, strinjam se z gospo Hoffman in verjamem, da bi lahko znižali te stroške enega milijona. Ne moremo jih pa kar tako črtati. Naj dodam, prvotno naj bi dvigala renovirali Eh, v avgustu. Sedaj pa so to počeli v času, ko eh, poslanci potrebujejo eh, dvigala. No, tudi avgusta bi lahko renovirali dvigala. Sedaj bodo pa delavci in mi na dopustu avgusta. Torej, glede menedžmenta imam pravzaprav določene dvome. Torej, Prosim, gospod predsednik, zapišimo v zapisnik, da je treba stroške enega milijona znižati na minimum in delovne čase. Saj, eh, ko smo v Strasburu, ni treba delati po noči, lahko delajo na obeh vhodih eh, in sodelovci gredo lahko skozi stranske vhode. Dobro, smo razumeli. V pismu ki ga bom eh, naslovil na generalnega sekretarja. Bom eh, dodal še opombo, da je treba čim bolj znižati dodatne stroške. Gospa Hoffman, ste želeli besedo? To je seveda zelo razbodljiva tema. Eh, gospe Holmajer se pridružujem in kar pravi gospode prej. Torej, tu ne gre za to, da dvomimo o tem enem milijonu, vendar vprašanje lahko zastavljamo. To je ena osmina vseh stroškov, torej je tega zelo veliko. In tu ne gre za to, da dvomimo o kolektivnih pogodbah in jih postavljamo pod vprašaj. Eh, vendar, kot je povedala Gresle, tu gre za vprašanje, kako ravnamo eh, s sredstvi in ali jih eh, res uporabljamo gospodarno. Mislim, da tega. Uh, ne bomo razrešili danes, vendar to bomo eh, spremljali. Gospa Gresle je zastavila vprašanje, pa ni dobila odgovora. Gospod Karosa, želite prav odgovoriti? Eh, kako je pač s eh, temi postopki, glasovanjem in podobno? Zakaj? Pravzaprav razpis ni bil opravljen tako, da bi lahko dela opravili avgusta ja, z GD in LO smo uporabili instrumente finančne uredbe, ki omogočajo nujno ukrepanje, vendar kljub samo moramo spoštovati roke. Dela niso enostavna, to so obsežna dela, res obsežna. In gospa Holmajer, mislim, da je zelo dobro razložila, Eh, da so dela obsežna in zaradi tega moramo pravzaprav tudi poskrbeti za to, da bo naša institucija transparentna, odprta in zaradi tega je projekt kompleksen. Eh, torej, eh, vse to se je začelo pred nekaj meseci in včeraj ali predvčerajšnjem je GD za infrastrukture sprejela ponudbe treh družb in vse bomo storili, da, bodo, da bo pogodba z eno družbo sklenjena do konca tega meseca. Dobro, torej mi smo tu žrtev pravil. Morda eh, nas eh, bodo dejansko vodila naša lastna pravila, torej tveganje birokracije je veliko. Torej storite vse, da bo to čim manj drago. In sedaj zaključujemo razpravo, kajti čez tri minute ne bomo več imeli tolmačev. Glasujemo, kdo je za ta predlog? Poimensko. Ni potrebno. G lahko tudi z dvigom rok, kdo je za? Ne. Ne, elektronsko. Glasujemo. Ste pa nesesitelji? Skupaj je klo. Konec glasovanja. 21 za, en glas proti, štirje vzdržani. Zadnji dosje eh, gospe Holmajer o službi za zunanje delovanje in tajski. Na tajskem naj bi prišlo do spremembe zaradi naslednjih dejavnikov kadri, kadrov je na tajskem manj, imajo 30 odstotkov manj zaposlenih, stavba je zastarela, 26 eh, let eh, jo že uporabljajo, lasnik je ni renoviral in pravzaprav bi jo rad podaril. Varnost v okolici stavbe se slabša in sodelovanje eh, eh, z ekom naj bi privedlo do najema nove stavbe. Eh, ta nova stavba naj bi bila iz leta 2008, najeli bi dve nadstropi, deveto in deseto nadstropje. V primerjavi eh, staro stavbo sta nadstropi povezani interno s stopnicami, se pravi, da ne bi bilo treba iti zapustiti eh, območja, zato da srečaš sodelavce iz drugega dela. Stranišča eh, bi bila znotraj prostorov službe za zunanje delovanje saj bi bilo nerodno, če morajo sodelavci v javni del stavbe za to, da gredo na stranišče. Eh, že na podlagi teh dveh opisov si lahko predstavljate, da stara stavba ni bila optimalna in zaradi tega je pač potrebna eh, nova ureditev. Eh, imamo približno 2000 Eh, kvadratnih metrov. To ustreza tudi eh, pravilom za maksimalno število sodelavcev na delovno mesto. 1,7 milijonov naj bi stale predelave, to se bo potem tudi upoštevalo pri najemnini, skupni stroški za 15 let za najemnino 14,399 milijonov. Eh, prezidave 1,7 milijonov na obdobje treh let. Eh, vse to bo vnaprej financiral Eh, lasnik, voda, elektrika 2,8 eh, milijona evrov, se pravi celotni stroški 19 milijonov 281 tisoč 22 evrov na kvadratni meter, to je pod povprečjem, to je tudi analizirano, letna najemnina na leto bi bila v novi stavbi ustrezna, ne bi bila višja od stare stavbe, kljub vsemu pa je v boljšem stanju. 25 odstotkov najemnine prevzema Eko, 4,7 milijonov evrov in mislim, da je to dobro načrtovano in izbrano. Tako bi jaz rekla. Torej, vi se strinjate s tem, so kakšno vprašanja, eh, glasujemo elektronsko torej glasujemo. Konec glasovanja. 23 za, 3 je proti, en vzdržan. Končali smo, ni drugih vprašanj. Kolegice in kolegi, hvala lepa za opravljeno delo v letošnjem eh, letu. Upravili ste veliko dela. Želim vam odlične, krasne počitnice. Eh, in če vam je bilo letošnje leto dela všeč, vam bo naslednje še bolj. Eh, hvala lepa vsem in. Prosim, da tiste, ki sodelujete v delegaciji za Sicilijo ostanete še nekaj časa tukaj. Je pa to, kar se je zgodilo.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

it compromise. I was saying earlier when you were talking that it compromises our position, and frankly, the value of meeting everybody at the same time um, restricts hugely what we would achieve from it. So I support your view. Peut-être pouvons-nous faire une différence entre les autorités italiennes et les acteurs qui dépendent du Parlement européen